povedati tistim, ki tega še niste slišali, da se je danes ponovno zgodil brodolom, ladje polne z begunci in to južno od Sicilije in verjetno bo več to žrtev. Rada bi izrazila, da, kot, da smo kot parlament nad tem dogodkom, ki je eden od mnogih, ki se ponavljajo v preteklih mesecih in letih, zelo zaskrbljeni, da spremljajo, dogo spremljamo dogodke in da se zauzemamo za to, da se to vrstni dogodki ne bodo več dogajali na našem planetu.